zaupali v sodno preiskovalno Južnoafriško komisijo. Hvala lepa. S tem smo razpravo končali. Glasovali bomo po koncu razprave. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za preganjanje muslimanskega ljudstva Rohiginja v Burmi. Gospod Tenok je prvi. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Burma se je nedavno odalila od um, militarnega avtoritarnega režima, postala je bolj odprta oziroma usmerjena v demokracijo, ampak to ne velja za muslimansko ljudstvo Rohingja. Oni tam živijo že uh, stoletja, ampak uh, ta manjšina vedno trpi zaradi nasilja in diskriminacije. So izmed najrevnejših uh, um, med 40 milijoni burmancev. Veliko pripadnikov te manjšine je skušalo pobegniti iz Burme, veliko jih živi v sosednji državi Bangladešu, ki je zelo revna država in se slabo ukvarja s takšnim uh, pritokom beguncev. Od, meja je odprta, čeprav ni formalnih uh, meja v um, džungli. Uh, Mislim, da bi morali se prizadevati za končanje nasilja nad ljudstvom Rohinja. Vlada se mora premakniti iz besed na akcije. To pomeni, da je treba vzpostaviti demokracijo, pravno državo in enakovredne človekove pravice za vsa ljudstva v Bormi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Repo je naslednji. Za eno minuto.

in takrat je razširil um, državljanske soboščine v državi. Veliko zapornikov je bilo izpuščenih, ampak po drugi strani pa uh, je prišlo do napadov na to manjšino, celo do smrti. Uh, Predsednik bi moral jasno sporočiti, da ni spremljivo, da obstaja nasilje na to manjšino, da se ljudi preganja iz njihovih domov, državljanske svoboščine bi morale veljati za vse, ne glede na njihov izvor. To ni politična zahteva. To ni politična zahteva, to je uh, eh, dožnost države Burme. Hvala lepa. Gospa Veržjata na minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od 2011. leta so birmanske oblasti kazale na to, da so pripravljene odpreti to državo. Vendar ne bodimo neumni. Medverski spori, ki prizadevajo območje Arakan in zatiranje, do katerega je prišlo, niso nekaj, kar bi lahko sprejeli. Ponovno je prišlo do zatiranja manjšine Rohingja. To je najbolj zatirana manjšina na svetu. Predsednik Tansajn je celo rekel, da je edini možni način za to, da se prekine to nasilje, ta, da se Rohingje izžene iz države. Pozval je tudi dobrodelne organizacije, da jih pri tem spremljajo. Zanima pa me, kako bi se mednarodna organizacija odzvala na to vrstne domnevne spremembe. Mednarodna skupnost je očitno slepa, zato ker je odpravila sankcija, podpisala je trgovinske sporazume. Mislim, da komentar ni potreben. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Esaja za eno minuto. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, manjšina Rohinginja je v vedno slabšem položaju v Burmi Mjammaru. Vse skupaj se je zaostrilo na začetku poletja, takrat je prišlo do domnevnega posilstva in veliko ubojev. Sedaj se napada celo menihe. Nasilje je usmirjeno v to muslimansko manjšino. Ta konflikt je star že veliko let. Potem, ko je bila uh, omiljena vojaška diktatura eh, je prišlo do nekaj več državljanskih svoboščin, ampak za Rohinginjo stvari še niso rešene. Misliti, mislim, da moramo tukaj ostati pozorni in spremati dogodke v Burmi. Hvala lepa, gospa Loh Biler. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, vlada v Mjanmaru je šla na pomembno pot odprtosti. Sprejela je veliko svoboščin, veliko političnih zapornikov je bilo izpuščenih in pogajala se z skoraj vsemi predstavniki etničnih skupin. Toliko bolj strašujo, zastrašujoče je, da se diskriminacija do ljudstva rohinjinja veča in da je prišlo do nasilja z mrtvimi, z notranje razseljenimi, z begunci. Celo izredno stanje je bilo ponekod uvedeno. Eh, julija smo intenzivno razpravljali o tem in eh, enake zahteve so zapisane tudi v današnji resoluciji. Po eni strani morajo biti odgovorni za to nasilje um, kaznovani, uh, prevzeti morajo posledice svojih dejanj, po drugi strani pa mora vlada in politična moč v Mjamaru najti politično voljo za to, da odpravi vzroke za, ta, za to nasilje in da najde rešitev. Zato je absolutno nivno, nujno, da se ljudstvo Rohinginja da državljanstvo. Zato mora biti sprejet ustrezen zakonodajni okvir državljanstvo je izredno pomembno. Na ta način dobiš možnost, da živiš v več etnični državi z enakovrednimi pravicami in svoboščinami. Zato se mora zavzeti tudi Evropska unija, mora dati na voljo vso potrebno pomoč in pa na svete borami. Hvala. For, I, uh... Hvala. Opravičujem se, ker sem nekoliko prezgodaj uporabil kladivce. Naslednji govornik pa je gospa Hall, ena minuta. Hvala lepa. Še vedno nas čaka veliko izzivov v Burmi in Mjanmaru. Kljub temu, da smo leta 2011 videli veliko pozitivnih političnih dogodkov ampak eh, ne moremo se še sprostiti, zlasti, ko gre za muslimansko manjšino Rohinginja in eh, budiste iz Rakhine, je situacija problematična. Predsednik ne sme biti selektiven, ko gre za človekove pravice. Videli smo, kakšna mora se je zgodila v nekdani Jugoslaviji, ko je prišlo do etičnega čiščenja in dejstvo, da, bur, da je Burma na tisoče kilometrov stran uh, ne smemo ignorirati nekaj, kar je enako etničnemu čiščen, čiščenju eh, v današnji Burmi. Nasilje nad to muslimansko manjšino, obsoja nasilja nad to muslimansko manjšino bi poslalo muslimanski skupnosti eh, sporočilo, da je Evropska unija pravična pri svojih obsodbah. Kmalu nas bo obiskal predsodnik eh, Burmenja, predstavnik Burmenja Mara in upam, da bomo takrat poudarili dejstvo, da so vsi, eh, ki živijo v Burmi, upravičeni do istih človekovih pravic, ne glede na to, odkot prihajajo. Hvala lepa. Gospod Šogor je naslednji za eno minuto. Bara Burma je kormanj samož bistotu in te. Hvala lepa. Vlada v Burmi na Maru je sprejela veliko ukrepov za spodbujanje demokracije v državi. In uh, jasno pa je, da takšna diskriminatorna dejanja postavljajo pod vprašaj iskrenost uh, reform vlade. Mi moramo te dogodke obsoditi. To bo dokazovalo tudi, da spremljamo razvoj dogodkov v državi in da ne bomo sprejeli preganjanja nobene Eh, manjšine v tej državi. Spoštovanje pravic manjšin je sestavni del vsake demokracije in v Evropski uniji si želimo, da bi tudi Burma Mjanmar postala demokratična država. Vendar pa to ni možno, dokler se eh, pripadnika manjšine preganja zaradi uh, njihove etnične pripadnosti. Uh, Mi se moramo zauzeti za demokratične dogodke v Burmi, za to, kar pričakujemo od vseh naših partnerjev. Hvala. Hvala lepa v imenu SND, gospa Geringer de Udenberg. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Burmi, v državi Arakan, je prišlo do nasilja nad mladim budistom. Zaradi tega je prišlo tudi do sporov znotraj države. Predsednik Burme je zaradi tega uvedel izredno stanje v celotni državi. Problem pa je v tem, da varnostne sile niso posredovale na miroljuben način. V tej državi je v zadnjih letih na deset tisoče ljudi izgubilo življenje. V Burmi so razlike med posameznimi etničnimi skupnostmi najbolj vidne. Zato bi vlada morala spoštovati svoje obveznosti, med katere sodi tudi ta, da bi vsi državljani morali imeti pravico, da živijo v državi mirnih okoliščinah, v okoliščinah, kjer se spoštujejo njihove pravice. Hvala. Köszönöm szépen a liberális frakció véleményét, Haneli Jaten, aki azt mondja el. Arvoisa puhemies, Rohingya muslimit ovat yksi maailman vainot. Gospa Jetenmeki, hvala lepa. Gospod predsedujoči, muslimanska manjšina Rohingja je ena izmed najbolj preganjanih manjšin po vsem svetu. Situacija človekovih pravic v Burbi se je sicer izboljšala, vendar pa, se, vendar pa to ne velja za manjšino Rohinginja. Njihova situacija se je celo poslabšala. In uh, skrbi me tudi to, da Aung San Suu Kyi eh, ob tej kršitvi človekovih pravic popolnoma moči, čeprav je znamenita borka za človekove pravice. Ona ima veliko težo v Burmi in zato mora pokazati dovolj volje za to, da se umeša oziroma da obsodi tudi te dogodke. Aung San Suu Kyi, ki je dobila Nobelovo nagrado za mir, bi lahko te dogodke ostro obsed, obsodila, pa tudi Evropska unija mora narediti vse, kar je v njeni moči. Hvala lepa, gospod Biram, v imenu ECR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Birmansko vlado bi morali pozati k temu, da razširi demokracijo po državi. To bi lahko storila tako, da v prvi vrsti izpusti iz zapora politične pripornike in vse tiste, ki se borijo za človekove pravice. Poleg tega bi morala država poskrbeti tudi za manjšino Rohinga. Država pravic teh manjšine ne spoštuje. Obravnava jih kot begunce, kot eh, osebe brez državljanstva. To pa samo unaša dodatno zmedo v tej državi, predvsem pa povzroča spore in ustaje, ki so to državo pahnile v nestabilnost in v čas nasilja. V tej državi bi morali ponovno spostaviti demokracijo in zagotoviti mir. Predvsem pa bi morali prenehati s prostovoljnimi aretacijami muslimanskih predstavnikov iz ljudstva Rohinga. Mislim, da bi morala država sodelovati tudi z združenimi narodi, predvsem, ko gre za spremembo zakonodaje, ki podeljuje pravico do državljanstva. To bi za birmansko vlado morala biti prednostna naloga. Istočasno pa bi se morali ukvarjati tudi z vprašanjem svobode tiska. Vladna agencija stalno nadzira novinarje, samo en odstotek državljanov pa ima dostop do interneta. To je res katastrofalna situacija. Mož Sonik ur, eh, ker. Hvala lepa. Gospod Sonik je naslednji za eno minuto. Podobne, da, da... Gospod predsedujoči, vprašanje, s katerim se danes ukvarjamo, ni nekaj novega. Nasilje nad manjšinami v Burmi je vprašanje, s katerim se je mednarodna skupnost v preteklosti že večkrat soočila. Ta država živi še vedno v hudem konfliktu. Tisti, ki se s temi problemi ne želijo soočati, pravijo, da je to interni problem, drugi menijo, da je to problem, s katerim bi se morala ukvarjati mednarodna skupnosti. 300 tisoč oseb predstavlja ljudstvo Rohinga, ampak država na to ljudstvo ne gleda kot na manjšino, zato so se člani Rohinga skupnosti odločili, da zapustijo državo, bežijo v Bangladeš, država pa se z njimi ne ukvarja. Poleg tega je ljudstvo Rohinga žrtev številnih izsiljevanj, oduzeli so jim zemljo, prisilili so jih, da delajo v vojaških taboriščih. Vse to jasno kaže na to, kako so kršene temeljne svoboščine in človekove pravice v tej državi. Moram reči, da je to res kršitev brez precedenza. Mednarodna skupnost bi morala pomagati pri izvajanju reform v tej državi. Hvala. A következő felszólaló Kretyú Korina. Hvala lépa. Naslednja je na vrsti gospa Kreto. Nov incident, nov viktima razbojili interes. Spoštovani predsedujoči, v tem tednu smo slišali za nov primer etničnega nasilja. Ameriški veleposlanik v Bengaziju je bil ubit. Čeprav je bil znan borec za človekove pravice. Tudi on je bil žrtev medetičnih spopadov in nasilja. Prav tako so bili ubiti tri, trije pripadniki manjšinske skupnosti Rohingja, Napetosti med večinskim budističnim prebivalstvom in parohingja so vsak dan večje. Pričakujemo od vlade, da bo umirila te napetosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Karim, je naslednji za eno minuto. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jasno je, da so ti dogodki eh, šokantni razsežnost nasilja, zaradi katerega trpi ljudstvo Rohinja v, zadnjem, v zadnjih mesecih, je končno pripravila ljudi do odziva. Ampak um, obstaja pa eno pomankanje odziva in to ravno od tiste osebe, v kateri smo, od katere smo pričakovali toliko. Uh, torej, mi smo, gre za Ansuči. Uh, Aung San Suu Kyi, eh, ki smo jo tako slavili tukaj v parlamentu z eh, slikami, z eh, govori, z resolucijami in tako naprej. Vidimo slike ljudi, ki so trpeli, ki so bili ubiti, ona pa moči. Mi govorimo, mi zahtevamo nemudoma konec tega nasilja, želimo spoštovanje človekovih pravic in želimo, da se ti ljudje lahko vrnejo v svoje domove. Uh, oblast mora zaščititi manjšinsko skupnost Rohinja. Predsednik se mora slišati to sporočilo. Tem ljudem mora dati državljanstvo in spoštovati njihove človekove pravice. Hvala lepa. Sedaj pa postopek KHTI. Eh, Besedo dobi gospa Ojland. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Med eh, muslimani in drugimi uh, ljudstvi v Burmi niso posledica samo enega dejanja, ampak vlada že dolgo časa ni eh, posvečala pozornosti napetosti med etničnimi skupnostmi. Zelo veliko ljudi je razseljenih in ta podoba je zelo grozljiva. Če želimo najti ustrezno rešitev za ta spor, morajo oblasti zagotoviti stabilnost v tej regiji in preprečiti neenakom, neenakomerno obravnavo ljudstva Rohingje. One so ljudstvo, ki jih je treba priznati kot eh, polnopravno ljudstvo. To bi bil prvi korak za odprto družbo. Odprto družbo lahko vidimo in prepoznamo po obravnavi manjšin. Tranzicija v Burmi bo dokončana, če bodo priznali tudi etnične manjšine. Hvala. Rueda. Gospod Romevo je Rueda. You, Hvala lepa, samo par besed. Podprete želim kolegice in kolege, ki so govorili pred mano, še posebej kolegico Loh Bihler. Vlada niti opozicija nista podali javnih izjav, ki bi branile žrtve. Zato moramo mi dvigniti svoj glas in podpreti tiste v Burmi, ki so podprli muslimane in pluralistično družbo. Ključnega pomena je, da oblasti v Burmi prenehajo s samovoljnimi aretacijami ljudi in da povedo, kje so stotine tistih ljudi, ki so jih priprli, odkar so se ukrepi v državi, kjer živijo ljudje ljudstva Rohingja začeli. Prav tako pozivamo, da vlada v Burmi organizacijam Združenih narodov in nevladnim organizacijam zagotovi neobremenjen dostop do področji, kjer živijo ti ljudje in da jim omogoči tudi zagotavljanje človekoljubne pomoči. Hvala. Hvala lepa v imenu Evropske komisije, gospod Vasiljo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci nasilje, ki se je začelo lani med budisti in muslimani v državi Rakhine, je bilo tragično. Veliko ljudi je umrlo, poškodovane so bile med drugim tudi šole in verske ustanove. Ob vrhuncu je bilo razseljenih 100 tisoč ljudi. To je bilo še toliko bolj žalostno, kajti Spremembe v Mjanmaru so bile zaenkrat mirne. Videli smo tudi, da se sovraštvo do ljudstva Rohingija še vedno pojavlja in sega stoletja nazaj. Dolgo leta je Evropska unija podpirala ljudstvo Rohingija v državi Rakhine, ki so bili brez države. Eko od leta 2007 je porabil približno 24 milijonov evrov v ta namen. V sklepih aprila so zunani ministri EU povdariti, da je treba pojasniti pravni status ljudstva in izboljšati njihove življenjske razmere. V imenu visoke predstavnice pozdravljam pripravljenost vlade, da prisluhne pomislekom mednarodne skupnosti, To je izrazil tudi minister v nedavnih stikih z diplomati EU v Mjanmaru. Povabil je skupino združenih narodov in mednarodnih diplomatov k dialogu. Kasneje, ta mesec, mm, organizirali bodo delavnico v Mjanmaru. Vlada bo imela možnost, da zadevo uredi na notranji ravni. Vendar tudi zunanje implikacije obstajajo, saj to vpliva na podobo Mjanmara v tujini. Imamo stike z vlado in zunanja oziroma predstavnica službe za zunanje delovanje je povedala, da pričakujemo, da se bo Mjanmar držal mednarodnih standardov, kar zadeva človekove pravice, državljanstvo in obravnavo pridržanih oseb. Drugič, humanitarni dostop bi moral biti izboljšan, še posebej v severu države ljudstva Rohingja, kjer je zaradi nasilja prišlo do prekinitev. 60 tisoč ljudi je še vedno nastanjenih v začasnih taboriščih. Kako smo povedali, je Evropska unija pripravljena pomagati vsem tistim ki so bili prizadeti zaradi nasilja. Vlada je omogočila obiske mednarodne skupnosti, vključno z Evropsko unijo v državi Rakhine. To je bilo zelo dobrodošlo, kajti ugotovili smo lahko, kakšna so dejstva in kakšni izzivi nas še čakajo. Še več pa bi lahko storili za to, da se borimo proti negativnim percepcijam. Naprimer, lahko bi zagotovili dostop za lokalne in mednarodne medije vlada je javno povedala, da je rešitev treba iskati znotraj Mjanmara. Obe skupnosti morata poiskati pot za mirno sobivanje. Vzpostavljena je bila tudi neodvisna komisija za preiskavo. Njen mandat je, da predlaga srednjeročne in dolgoročne rešitve. To je korak v pravo smer komisija bo poročala do sredine novembra 2012. Upamo, da bo to poročilo javno dostopno. Trajni ločitvi skupnosti bi se morali izogniti. Rešitev mora vključevati načine za integracijo obeh skupnosti. Vlada bi morala aktivirati civilno družbo, zato da oblikuje povezave med obema skupnostma in da se oblikuje skupna mjanmarska identiteta. Glede na to, da je zelo veliko predstavnikov ljudstva Rohingije tudi v Bangladešu in v begunskih taboriščih, upamo, da bo stan obe vladi kmalo začeli z dialogom, kako bi lahko dosegli napredek. Hvala. Hvala lepa. Šest predlogo mm, za resolucijo smo dobili. Razprava je konec, glasovali bomo po koncu te razprave. Danes popovdan. Naslednja točka na dnevnem redu je Azerbajdžan.